Bien, mes chers collègues. Kolegice in kolegi, prosim, da sedete. Smo ponovno začeli. Kolega Nedmi Ali bo predstavil sklad za prilagoditev globalizacije. Torej gre za Drente Oversell Sklad. Retail Nizozemska. Gospod Ali, beseda vaša. Hvala. Kolegice in kolegi, 12. julija 2016 je Nizozemska predložila zahtevek za finančni prispevek iz Evropskega sklada za pregoditev globalizacije. Ta zahtevek se nanaša na gospodarski sektor za trgovino na drobno z izjemo motornih vozil in motorjev. V Drente NL13 in pa NL21 Overisel na nizozemskem. Celotna analiza zahtevka je v skladu z zahtevki Evropska sklada za prepotitev globalizacij in ti kažejo, da je so določbe eh, naslednje. Kot prvo, število podjetij eh, je šest, šest privatnih podjetij, potem 1096 eh, delovnih mest, potem 800 upravičencev, vsi to so evropski državljani, v glavnem mladi državljani. Celoten proračun, ki je predviden, je 3 milijone in 31 tisoč evrov. Evropski sklad za prilagoditev globalizaciji bo prispeval 60 odstotkov, to je eh, milijon 800 tisoč 750 evrov. Tukaj vidimo torej nekakšno razmerje med skladom in pa eh, posledicami gospodarske krize in pa delovnimi mesti. Tako smo videli, da je to, kakšen je bil učinek teh delovnih mest na regionalno in nacionalno gospodarstvo. Vsi ti učinki so predstavljeni, vsi predvideni ukrepi so torej upravičeni in so del socialnih ukrepov. Proračun je predstavljen podrobno in vključuje vse podrobnosti in pa varovalke eh, posamečnih podjetij. Sistemi nadzora iz zahtevka so ustrezno predstavljeni. In to je v redu. Potem naj opozorim še na resolucijo Evropskega parlamenta in pa na predlog sklepa parlamenta in sveta glede mobilizacije Evropskega sklada za globalizacijo za dve regije na nizozemskem Toledente in pa Ovarise. Hvala. Merci. Merci pour cette Hvala lepa za to predstavitev. kakšna izmenjava mnen, ne, nihče ne želi besede? Oziroma ja? Prosim. Hvala. Kot poročevalec v senci za IPP bi rad podprl to uporabo sredstva. Torej, uporabili bi 1,8 milijona evrov, to bo koristno za več kot 800 um, ljudi in 6 odstotkov teh je mladih, uh, mlajših od 25 let. Zato bi rad podprl uporabo sredstva iz tega sklada za ta konkreten primer. Hvala. Merci, Jet... Hvala lepa. Še kdo drug? Ne, v redu. Torej, če želite, lahko vložite predloge sprememb do 31. Um, januarja do 12. Uh, in v Buč bomo um, potem glasovali 9 februarja. Sedaj pa gremo naprej. Jamstvo Evropski investicijski banki za izgube pri financiranju v podporo naložbenim projektom zunaj Unije in dajem besedo eh, Eider Gardija Zabal. Prosim. Hvala lepa, predsednik. Želel bi eh, seznaniti poslanke in poslance, eh, da pred včerajšnjem so prijeli nek delovni dokument o eh, zunanjem mandatu EIB-ja, in eh, pač menimo, da je bilo potrebno oblikovati ta dokument, zato da bi opravili neko analizo situacije in eh, da bi razložili, zakaj gre, ko govorimo o mandatu za zunanje delovanje EIB, zato da damo črno na belo predloge eh, pač, eh, komisije in da navedemo tudi eh, določena vprašanja, na katera se je treba osodočiti, da razvijemo razpravo in da gotovimo, katera so stališča različnih skupin v zvezi s tem vprašanjem in da pripravimo potem tudi poročilo. Danes eh, bom izpostavila najpomembnejše vidike tega delovnega dokumenta in eh, eh, predvsem bi rada prisluhnila tudi preostalim političnim skupinam. V septembru 2016 je komisija predložila ta predlog prenove umestnega pregleda, torej zunanjega mandata Evropske investicijske banke in ta zunanji mandat predpostavlja, ker pokriva 10 odstotkov delovanja EIB-ja in kot vedno No, proračun uh, pač je soudeležen eh, z jamstvi za EIB. V tem primeru uh, jamčimo morebitne izgube, morebitna tveganja uh, zaradi državnega in političnega tveganja vseh uh, posojil in jamstev za posojila, ki jih ima EIB prek tega mandata. Torej za uh, obdobje, finančno obdobje 2000, do 2020 smo lahko uh, pač jamčili 30 milijonov, milijarda evrov, od katerih 27 milijard evrov je že eh, pač uh, pokritih in 3 milijarde pa je kot dodatnih. To predpostavlja, da uh, iz proračuna kot pri EFSI-ju uh, pač jamčimo uh, za ta posojila, torej ne izročimo uh, celotnega zneska, samo 9 odstotkov odstotkom v letih 2017, 2018, 2019 in 2020 eh, pa eh, bo to znašalo približno 200 milijonov evrov, nekaj vsako leto nekoliko več, določena leta nekoliko manj. Torej za 200 milijoni evrov gotovimo jamstva za EIB, zato da lahko ustrezno izvršuje svoj mandat. Torej ta jamstveni sklad se financira prek eh, letnega izplačila iz evropskega proračuna, ampak se financira in se napravlja napaja tudi eh, izvedenih instrumentov in iz eh, drugih eh, prihodkov. Torej, kateri je predlog komisije? Najprej umestni pregled je del tega svežnja za načrt za zunanje naložbe z skladom za naložbe za Afrike in namen je to, da se lotimo glavnih razlogov za migracije in prek tega potem izpolniti tudi cilje cilje trajnostnega razvoja. Glavni predlogi komisije je predvsem vnos novega cilja v mandat, eh, zato da se lotimo glavnih razlogov za migracije. S tem se sprosti teh 3 milijarde evrov dodatnih opcionalnih in torej eh, celotni znesek bi prešal za 27 na 30 milijard evrov. Poleg tega pa eh, bi dodali še 2,3 milijarde evrov, zato da bi zagotovili tudi jamstva za zasebni sektor. To predpostavlja povečanje jamstva um, in sicer za 114 milijonov evrov v tem uh, pač uh, okviru in potem pa v pogajanjih po letu 2020 bomo bomo morali uh, pa to povišati na 182 milijonov evrov. Poleg tega bi morali razviti tudi nov sistem kazalnikov, zato da bi bolje ocenjevali te projekte, za katere verjetno bodo usmirjeni v uh, obvladovanje migracijske krize. Prav tako je treba tudi pregledati seznam upravičenih držav. Prišlo je do določenih sprememb v odnosih z Iranom in zaradi tega je bil tudi Iran uvrščen v seznam. In Iz tega seznama pa so bile črtane določene države, ki so že določile, do, eh, dosegle določeno raven, relativno visoko raven razvoja. Predlaga se tudi povečanje fleksibilnosti, zato da se lahko pač eh, denar eh, pač giblje med različnimi oddelki in naj bi to povečali tudi zgornjo mejo do 20 odstotkov. Jamstveni sklad, ki je tisti, ki nas zadeva v proračunu, prihaja iz te nove, novega sodelovanja z zasebnim sektorjem, imeli bomo nove vire financiranja in to so torej prihodki, eh, ki eh, bi jih eh, zagotovili za, in jih namenili za jamstva za zasebni sektor. Torej 9 odstotkov bi morali vključiti v jamstveni sklad, zato da lahko zagotovimo ta zunanji mandat, ampak imamo tudi en odstotek varnostne marže, Torej, če vključimo 9 odstotkov, potem prvi odstotek bomo pustili v proračunu, zato da bomo lahko potem v celoti zagotovili 10 odstotni, 10 eh, odstotno maržo. Vsekakor trenutno govorimo o 9 odstotkih. In eh, komisija komisija predlaga tudi, da upravljanje tega jamstva se vrne v roke komisiji, kajti tako EIB ne bi bil več zadolžen za upravljanje s tem jamstvenim skladom. To so s tem jamstvom. To so predlogi, seveda imamo veliko vidikov, o katerih se je treba pogovoriti. Najprej bi želela vedeti, kaj misli komisija o tem, da pač predlog za povečanje količine jamstva drugače je to zadovoljiv obseg. Prehajamo se 27 milijard na 30 milijard, ampak če si ogledamo tudi podatke o izvrševanju, ugotovimo, da imamo določen delež, ki je bil eh, že prenesen naprej z a, a, pobudo za zaposlovanje mladih na prva, to je bilo predstavljeno naprej na prva leta in kaj, kaj se je dogodilo, je bilo to, da potem a, kasnejša leta so bila a, nekako, a, tem zadnjim letom so bila a, oduzeta sredstva. A, podobno se je dogodilo tudi v primeru a, arabske pomladi in torej a, prav, prav zgodnja uporaba sredstev potem privede do tega, da se v zadnjih letih znajdemo eh, z eh, veliko bolj omejeno količino sredstev. Eh, imamo v tem seznamu nove države, kot smo povdarili, in torej prihaja do spremembe tudi političnih odnosov z nekaterimi državami, kot je naprimer Kuba. In torej Evropska unija bi se želela biti bolj prisotna na Kubi, zato bi želeli tudi spodbuditi naložbe v tej državi. Druga tema, ki se mi zdi prav tako zanimiva, želela bi slišati za vaše mnenje. Soglašamo z prenosom prenosom upravljanja za jamstvi za EIB na komisijo. E, torej, včeraj smo se tudi pogovarjali o tem. E, ideja Evropske unije je to, da bi združili vsa jamstva v eno samo proračunsko vrstico in da bi dali prednost tem jamstvem, jamstvem e, in zato, da bomo bolj učinkovito uporabljali sredstva, ki bodo pač uvrščena v to vrstico. To se, se nam zdi zelo koristen korak k ki ga namerava eh, storiti komisije in torej predlagamo, da mm, Denar je treba prenesti postopoma eh, v to enotno proračunsko vrstico eh, za jamstva za zunanje eh, posojanje. In kako bomo zagotovili tudi dodatno vrednost, ne samo za mandat za zunanje posojila, ampak tudi drugih instrumentov, kot je naprimer načrt za zunanje naložbe, kot so skrbniški skladi. Torej vse, vsi ti instrumenti, ki se pojavljajo, ki so sicer že obstajali v proračunu in v tem primeru primeru pa bi jih prednostno namenili za boj proti eh, vzrokom za migracije, predvsem iz Afrike in iz eh, sosednjih držav, kako bi lahko zagotovili, da denar, ki ga vlagamo, eh, bo res prinesel neko dodano vrednost in potem še zadnje vprašanje, pa čeprav v delovnem dokumentu jih je še veliko več, kako lahko izboljšamo prepoznavnost dela, ki ga upravlja Evropska unija in kako se lahko prepričamo, da prejemniki denarja iz evropskega proračuna se zavedajo tega, da ta denar prihaja z naše strani, torej strani Evropske unije, kako bo lahko tudi parlament razpolagal z ustreznimi podatki, da upravlja svoj nadzor in da preverja, da kriteriji, ki smo jih določili, eh, v teh primerjih se spoštujejo. Torej, trenutno je eh, to vse, kar sem želela povedati in zdaj pričakujem pripombe in eh, komentarje kolegov. Hvala. Merci, Hvala, gospa Pročevalka. Bomo dali besedo komisiji za odgovore na to vprašanje gospod Gardija Zabal. Gospod Benjamin Žabel. Hvala, predsednik pozdravljamo to delo parlamenta in poročevalke. Naj pa dam nekaj krajših pripomb. Kot prvo, glede obsega tega predloga, jasno je, da bi lahko storili več, če bi imeli večji proračun, ampak tukaj je težava to, da moramo to upoštevati pri uh, četrti postavki MFF-ja, In um, tukaj imamo največ omejitev pri tej postavki. Ta predlog je v bistvu že kar obsežen. Na začetku smo predvidevali, da bi imeli samo dodatne 3 milijarde. In potem smo rekli, torej imamo 3 milijarde, poleg tega pa bi dodali še 2,3 uh, milijarde poleg tega. In to ima veliko pliv na večletni finančni okvir. To pomeni namreč, da potrebujemo vsega skupaj. 300 milijonov za proračun, od tega 35 um, za trenutni MFF. 35 milijonov, vem, to se ne zdi ravno velika vsota, ampak za četrto postavko pa je. In v bistvu so žepi na splošno kar prazni. Pa še nekaj bi rad pojasnil, včasih prihaja do nesprazuma. In tudi v svetu smo se dolgo časa pohvalili o tem. Namreč, to, kar komisija predlaga, je um, dvig posod tudi na vzhodu in po drugih geografskih pozicijah. Torej, za vzhod eh, tudi predlagamo dvig, uh, tako drugot. Po EPA-ju smo ugotovili, uh, da je šla večina vsote na vzhod na začetku. Torej, um, in potem, ko začneš, um, moraš približno iti tako naprej. Ampak stvar je v tem, da je EIB v preteklosti ogromno porabila, uh, v zelo kratkem času porabila ogromno uh, in to bi moralo biti za tle časa. In torej, če porabiš toliko naenkrat, je to težko potem trajnostno. No, EIB je torej šla v to smer in sedaj smo predlagali, da imamo večjo fleksibilnost, um, da gremo naprej po svežnih, torej želimo večjo fleksibilnost od 10 uh, do 20 odstotkov, pa še nekaj za Rusijo, pa za druge države smo imeli v začetku veliko sredstev, ampak potem iz objektivnih razlogov se sedaj nič ne dogaja in tudi to je sedaj nekakšna rezerva, ki lahko pomaga za naprej, eh, tako da bo IB e lahko lažje razporedila sredstva. Potem upravljanje sredstev iz tega jamstvenega sklada, no to ni samo središče predloga. Eh, komisija ne želi kritizirati EIB glede učinkovitosti. Ampak je pa tukaj enostavno vprašanje. Uh, za EIB plačujemo veliko prestobin in v bistvu bi mi to lahko sami počeli brez stroško. Potem se zastavi vprašanje, ali tukaj želimo nekaj prihraniti za proračun EU ali pa želimo torej v bistvu dobiček za uh, banke držav. Torej, to upravljanje premoženja je dejavnost, uh, uh, kupovanja vrednostnih papirjev za javstveni sklad. To počnemo, če bomo to dali na komisijo, bomo privrčevali do milijona evrov na leto. In en evro v javstvenem skladu pomeni um, pet evrov dodatnih investicij, to potem pomeni v okviru MFF-ja bi lahko um, v bistvu imeli dodatnih 66 milijonov evrov posojil pri ELM-ju ali pa pri makrofinančni pomoči za tretje države ali pa pri Euratomu. Kajti ta jamstveni sklad zajema EIB, pa tudi druge stvari. Torej, to je kar um, velik privrčevan znesek za nas. Tukaj imamo pač vse, kar imamo na voljo pri nas in um, mislim, da um, bi to lahko bolje upravljali kot pa EIB. Torej, ne želim kritizirati EIB kot take, EIB je dobro upravlja svoje delo, ampak vseeno, kot rečeno, če imaš svojo banko, zakaj bi potem plačeval zunanjim pakirjem za to delo? Mi to lahko sami naredimo in to predvsej po nižji ceni. Pa še nekaj za konec. Pregledali smo seznam držav pravičenk precej smo skrčili ta seznam, ampak slučajno pa imamo na tem seznamu nekatere države, um, ki morda ne bi spadale tja, kajti pogosto so te države imele višji uh, prihode kot veliko naših držav, naprimer Singapur, Južna Koreja, Islandija, Izrael in drugi uh, so že takšni. Torej, zato jih želimo mokniti iz takšnega seznama, kajte nima smisla, da jim dajemo jamstva uh, iz EU računa. Pa še nekaj svet je dodal še eno državo na uh, ta seznam črtan, Tajvan. To je bilo brez naše odobritve, kajti komisija je predlagala, da se da ven uh, eh, Hongkong in Makau, ampak Tajvan pa je bil potem pozabljen in. Torej, um, isti argument bi lahko povedali za Tajvan kot za druge. In samo eno državo smo želeli dodati na seznam potencijalno upravičenih držav. Iran. Torej, to potem ne pomeni, da bi bil Iran upravičen kar čez noč, ampak, ampak Iran bi lahko postal upravičen čez nekaj časa preko delegiranega akta komisije. in parlament in svet bi imela potem pravico veta, če ne bi podpirala te upravičenosti, eh, ko pride čas za to. In to bi bilo vse za enkrat z moje strani, gospod predsednik, in če imate kakšno vprašanje, prosim, kaj povete. Ja, res neverjetno. Torej, EIB ima torej jamstva EU in potem posoja denar, ne vem, Singapurju ali takšnim državam. Res ne vem, kakšna je ta pot in kakšne cilje želimo, kakšna je strateška vizija pri tem. Torej, posojamo kar tako, res ne vem, bi bilo um, lepo razumeti, zakaj takšen pristop, ki je neka rdeča nit pri tem. Hvala lepa za to, gospod Bernd predstavlja EIB. Um, Um, najprej kolega, potem pa gospod Böge. Hvala lepa, kolegice in kolegi. Pozdravljam ta namen komisije, da se poveča ta mandat za zvorane poslovne EIB. ILM e je eden izmed najpomembnejših mehanizmov za EU za oživitev naložb zunaj Evropske unije. To sploh velja za našo soseščino. Vemo, da eh, je na vzhodu velika nestabilnost, eh, ko Rusija postala bolj agresivna, torej so destabilizirali eh, Ukrajino, zato moramo krepiti njihove institucije, torej Ukrajini. Jasno, da se moramo osredotočiti na države naši soseščini, vzhodni soseščini in pa v južni soseščini kot prvo. In moramo bolje uh, določiti prioritete za naše sredstva. Kot prvo, uh, v pravične države in ta seznam. Mislim, da je bilo prav, da se izključi seznama države, ki so že razvite in ne potrebujejo nujnega financiranja EIB. Torej, slišali smo in Singapur, um, Južna Koreja, Islandija in drugi. Prav tako mislim, da je bilo prav, da se vključi Iran na seznam teh potencijalnih upravičenk, ampak to še ne pomeni, da bi Iran moral avtomatsko dobiti financiranje iz EIB-ja na kratek rok, takoj. Uh, je pa pomembno, da um, se vzpostavljajo ustrezne določbe za boj proti goljofijam in podobno. Torej, tako kot posod, denar mora priti do tistih, ki dejansko potrebujo to. Za MSP je mora biti to namenjeno, za ljudi, ki to potrebujejo. Torej, te določbe za boj proti goljofijam mora biti zelo jasne in ustrezne. Torej, ja, lahko odpremo vrata Iranu. Ampak to še ne pomeni, da moramo kar financirati Iran um, takoj od začetka. Potem, gospa Gardija Zabalje, zastavljam naslednje vprašanje. Komisija je predlagala dvig, ali je ta dvig ustrezen, je vprašala kolegica, kakšna je trenutna situacija? 46 odstotkov tega zvoranega mandata EIB je bil že uporabljen do konca leta 2016 in situacija je sedaj zelo akutna um, v vzhodni soseščini. 84 odstotkov je bilo že porabljenih do konca leta 2016. Zakaj? Zaradi zunanjih posojen in pa dejavnosti za Ukrajino. Um, to na začetku ni bilo predvideno, uh, torej, ko se je začel ta mandat za zunanje posojenje. Torej je jasno, za vzhodno soseščino Eh, torej smo sedaj to povišali na 6 milijard, eh, to ne bo dovolj. Če bomo šli po teh trendih, potem mislim, da bodo trendi oziroma vsa sredstva izčrpana do konca ali pa do sredine leta 2018. Torej, ta regija je zelo pomembna za Evropsko unijo in lahko se zgodi, da do leta 2018 ne bo več sredstva za to pomembno regijo. Torej, to je ena možnost, ali pa da počasi to um, zmanjšujemo, postopno zmanjšujemo. To je druga možnost. Nobena ni zelo dobra. Mislim, da moramo predvsem povečati to fleksibilnost z 10 do 20 odstotkov, kot je že predlagala komisija, tako da ima banka možnost, da se sredoči na tista področja in projekte, ki so strateškega pomena za unijo. torej južna in vzhodna soseščina potrebujete za nas več sredstev kot pa, ne vem, Latinska Amerika, naprimer, torej to je za nas večja prioriteta kot prva, kot, ne vem, um, Azija ali pa Latinska Amerika. Več sredstev moramo dati na voljo za regije, ki so bližina, ki so večja prioriteta za nas. Tako da nam se bo na koncu zgodilo to, da bi bile naše zaveze pod vprašanjem. Potem pa še to vprašanje gospega Dezabal. Uh, torej ILM bi povečali z 35 na 36 ehm, milijard. To je minimalni dvig, če želimo, da banka opravi svoj mandat do konca, potem bi potrebovali vsaj 38 milijard vsega skupaj. Potem je treba tudi preveriti, koliko sredstva sploh imamo na voljo, ampak po mojem mnenju, torej ehm, to 35 na 36, to je v bistvu minimalni, minimalni dvig. Ja, EIB bi lahko še nadaljevala s svojimi dejavnostmi, ampak eh, morda to ni dovolj. Imam pa potem še vprašanje glede eh, Ukrajine in pa vzhodne sosedščine. Kako banka gleda na to podporo Ukrajini? To namreč je bil največji znesek za vzhodno sosedščino. Ali bomo s tem nadaljevali ali ne? ali lahko Unija dejansko izpolni zaveze Ukrajini in kakšen bo učinek na druge države. Kajti, kot rečeno, torej, veliko teh sredstev bo šlo v Ukrajino, kaj pa bo to pomenilo za druge države iz eh, vzhoda. Tudi te države imajo močne povezave z Unijo, naprimer Gruzija, Moldavija, naprimer tudi imata sklenjene oziroma podpisane pridružitvene sporazume z Unijo. To sta manjši države, ampak smo tudi, eh, kot Unija dejali, da jih želimo podpirati. Hvala. Kaczynski. Avant de demander à, euh, à la Commission et. Hvala lepa. Torej, preden dam besedo uh, komisiji, gospod Böge. Merci, uh, monsieur président. Ich kann eigentlich an... Najlepša hvala, gospod predsednik. Uh, lahko bi se navezal na to, kar je pravkar povedal kolega. Pred dolgimi leti sem bil poročevalec eh, odbora za proračun. Uh, in takrat sem obravnaval prve eksterne mandate EIB za jamstva iz proračuna. In moj vtis je naslednji. V zadnjih letih je EIB za svojim upravljanjem ravnala odgovorno. Namreč zelo redko so se uporabljala jamstva, če sploh. In mislim, da je to pozitivna novica, ki jo je potrebno izpostaviti. Vprašanje kolegice Gaje Sabal je zelo pomembno in eh, prav zato tega novega instrumenta oziroma njegovega dopolnila pri eksternem mandatu ne smemo obravnavati izolirano. Glede na ta seznam držav moramo upoštevati situacijo, ki trenutno eh, velja v vzhodu Evropske unije, torej vzhodno od nas, na bližnjem vzhodu in tudi južno od nas. Tam obstaja veliko propadlih držav in to bo vplivalo na prihodnost Evropske unije. Seveda pa se potem samodejno zastavlja vprašanje, kaj smo ali nismo storili v preteklosti, zato da bi vzpodbudili stabilizacijo te sosedske. To nam očitno ni dobro uspelo. Po drugi strani pa ne podpiram tega, da bi začeli dopolnjevati nov instrument in bi bili prepričani, da je to že rešitev. Po drugi strani pa ne bi podpirali sosedskih programov, ki že obstajajo in ki bi lahko bolje delovali. Torej, ni dovolj, da si ogledamo proračunsko-tehnični pristop k temu vprašanju. Konec koncev smo politiki in se moramo uskladiti z kolegi iz drugih odborov, tako da bomo razumeli, kako deluje ta mehanizem, kje, posta, kje obstajajo deficiti, kaj še lahko storimo. In tukaj se zastavi vprašanje jamstev, ki jih eh, že imamo pripravljene. Torej, potrebujemo celostni pristop, tako da bomo v prihodnosti lahko rekli, da dosegamo boljše rezultate kot v preteklosti. Toliko za začetek, potem pa imam še drugi komentar, namreč v nečem se ne strinjam z Zigfridom. Sam sem član delegacij za Čile in eh, še ene druge delegacije, torej sem v delegaciji za osrednjo Ameriko in res je, nekatere izmed teh držav ne sodijo na ta seznam. Če pa eh, si ogledamo gospodarsko-politično situacijo, potem, ko je bil eh, predsednik Trump izvoljen in je preklical čez pacifiški eh, prostotrgovinski dogovor, potem se je situacija držav v osrednji in eh, južnji Ameriki spremenila. Tam je nekaj dobrih, pozitivnih primerov, ki jih moramo spodbuditi in nekaj dramatičnih primerov, za katere moramo poskrbeti. Poleg neposredne sosedske na vzhodu, bližnjem vzhodu in jugu od Evrope, se moramo globalno odgovorno odzvati tudi na te države, če želimo ostati pomemben akter tukaj. Torej, izkoristimo čas eh, za pripravo predlogov sprememb in se o teh vprašanjih pogovorimo z strokovnjaki in kolegi iz drugih strokovnih odborov. Pa še zadnji komentar oziroma vprašanje. Ja, potrebujemo več fleksibilnosti, s tem se strinjam, ampak več fleksibilnosti ne sme pre, privesti do tega, da bi eh, premalo upoštevali soodločanje parlamenta v tem postopku. O tem smo govorili včeraj in tukaj bi bilo dobro, da dobimo signal strani komisije, da bomo napredovali pri teh pogajanjih bolje, kot pa pri drugih instrumentih, o katerih smo se pogajali v zadnjih mesecih in letih. Hvala. Hvala. Še kdo? Mislim, da sedaj pred tem delovnem dokumentu lahko pravimo zelo pomembno razpravo. Kajti te odločitve pred nami so zelo povezane s strateško vizijo Evropske unije. In me zanima, kakšna je časovnica komisije in pa EIB-ja na tem področju. Tukaj gre za geopolitiko. In ko vidim, naprimer, torej, kitajskim regijam ne bi namenili posojila. V bistvu Kitajska nam posoja denar. Eh, po drugi strani, torej, ki je tukaj logika pomoč evropskim podjetjem, v redu, to razumem. Ampak mislim, da res moramo praviti vsebinsko razpravo o vsem tem. Torej, kakšno je mesto Evrope v eh, trenutni globalizaciji in pa kakšna vloga instrumentov EIB in pa posojil iz proračuna EU. Torej, to ni samo neko poročilo, ne, potrebujemo več splošnih razprav. Tukaj gre za zelo, zelo bistveno temo. In res potrebujemo resno razpravo tudi na plenarnem zasedanju, kajti to zanima vse evropejce. V redu. gospe Rada. Um, Hvala. Se prečuje, ker sem pozna. Potrebujemo dolgoročno strategijo za trajnostno rast. Potrebujemo naložbe v javno infrastrukturo, izobraževanje, zdravje in torej podpora je ključna za te cilje. In seveda moramo biti transparentni in odgovorni kot pri drugih stvarih včeraj sem slikala to galaksijo instrumentov in sem rekla, ali je to res ponastavitev teh postopkov, ker ti meni se je zdelo vse skupaj zelo eh, kaotično. In da potem mi govorimo o tem, kako ne bo to bolj dostopno za naše državljane na terenu. Ne vem, še meni ni bilo skoraj da nič jasno, kaj šele je običajnemu državljanu, ko to prvič vidi. Torej, mi tukaj pripravimo neke zelo netransparentne uh, kot nekakšne skoraj da tane dokumente. To v očeh državljanov niti slučajno ni normalno, pregledno. Torej, podpora MSP je ključna, ja, ampak moramo tudi pogledati zadruge in pa socialno usmerjena podjetja, kajti skupnosti morajo imeti več pristojnosti. In mislim, da imajo možnost, da zagotavljajo več trajnost in pa stabilnost. Torej, moramo dati več uh, pristojnosti skupnostim. Potrebujemo pristop od spode na vzgor, ne pa obratno. Potrebujemo ustrezno kohezijo. Potem naprej. EIB bi se morala uh, tudi neposredno lotiti majhnih posojil. Ni prave strukture za to. Mora biti pa ključno, da EIB ne sklepa dogovorov z umestnimi institucijami, s posredniki, kajti to potem pomeni ogromno nove birokracije. Imaš torej te umestne posrednike, to ni v redu, potrebujemo bolj neposreden pristop, ker torej dajemo denar MSP-jem na terenu. To mora biti bolj direktno. Torej želim, da se EIB osredotoči na to, da se pripravi nekakšen instrument, eh, tako da bo stvar bolj um, jasna in manj birokratska, da se ja seveda podpira zadruge MSP-je in uh, socialno usmerjena podjetja. Hvala. Merci. Hvala nišče drug se ne oglaša, potem bi lahko zaprosili gospoda Benda iz AIB-ja, e da nam v nekaj besedah obrazloži, kako stvari potekajo kdo zaprosi za posarile, če gre to za zasebne podjetja, za javne institucije, kateri je mehanizem pri vsem tem in katera je tudi časovnica in kdo določa to časovnico, ali je to politika ali pa uh, upravni odbor, nadzorni svet v banki. Hvala lepa, predsednik, za priložnost, ki ste mi jo dali, da se odzove na vsa ta vprašanja. Ne bom eh, komentiral prvih eh, točk, ki so bile zelo strokovne. In mm, k temu bi se morali povrniti skozi neko neodvisno oceno. Dejansko mi m, mm, zaračunamo tudi določeno pristojbino ampak eh, hkrati smo ustvarili tudi dobiček eh, v višini 7 eh, milijard evrov. Uh, torej naj uh, odgovorim tudi na vprašanje v zvezi z seznamom, pri katerem so bile izključene določene države. Uh, V nobeni državi nismo zelo dolgo uporabljali sistema ELM, ker imamo politiko dodelitev, kar pomeni, da tudi tiste države, ki jih pokriva ELM, naprimer Turčija, smo vedno najprej poskusili uporabiti druge instrumente eh, za to, da bi eh, pač eh, najprej uporabili našo schemo za pokrivanje tvegan, preden bi se poslužili ELM-a. E torej, najprej smo se vedno posluževali lastnih orodij v Turčiji smo dejansko uh, uh, lansko leto uh, zelo poredko uporabili proračunsko jamstvo, glavno smo kri, tveganje pokrivali z lasnimi instrumenti. Torej, tudi nismo uporabili tega pri državah, kot je Singapur, Islandija in tako dalje. Drugo vprašanje pa je zadevalo našo strategijo. EIB je, Evropsk, je banka Evropske unije in torej mi sledimo strategijam Evropske unije, tako kot jih določata parlament in svet. In eh, dober primer tega je primera eh, vzhodne soseščine, ki so jo številni omenjali. Vprašano je bilo, da bi, naprošeni smo bili, da bi povečali posojanje tem državam za 3 milijarde. In eh, torej ni šlo torej za neko presežno porabo sredstev, ampak eh, mi smo se izključno držali eh, pač političnih navodil, ki smo jih prejeli in to smo izpolnjevali. Torej, šlo je torej za posojila, ki so bila posledica določene politike, ki je bila zastavljena na ravni Evropske unije. Šlo je za povečanje za 3 milijarde in seveda to je treba tudi pokriti z jamstvi. Mm, sicer Zdaj pa a, nimamo jamstev, ki bi lahko pokrivali eh, te 3 milijarde, zato smo morali znižati to zgornjo mejo izpod eh, svežnja, ki je bil namenjen za Ukrajino zgornje meje so pač določene v sedanji zakonodaji, ampak eh, s temi mejami ne moremo, ne bomo sposobni podpreti Ukrajine, tako kot eh, je bilo eh, določeno v prejšnjih političnih linijah in tako kot smo počenjali do lanskega leta. In torej zato, da se eh, držimo omejitev teh jamstev, eh, se, sveda eh, je zelo težko je posojati brez ustreznih jamstev zaradi visoke stopnje političnega tveganja in zato mi evropejci imamo tudi instrumente ELM smo zmanjšali posojila letos, zmanjšali bomo posojila na polovico prihodnje leto, potem pa bomo nehali posojati, če bodo zgornje meje ostale take kot so. To bo pomenili, da bomo prenehali posojati v Ukrajini, ampak tudi v drugih državah v regiji. Eh, seveda že veste, da ne posojamo v Rusiji, nimamo nikakršnega načrta za posojila v Rusiji in to spet v skladu z političnimi linijami, ki smo jih dobili od institucij. Omenjali ste tudi fleksibilnost eh, v zakonodaji, eh, to zelo cenimo. Po drugi strani cenimo, po drugi strani pa to nasilje k temi. Torej, dejstvo, da imamo določeno fleksibilnost, pomeni, da oziroma parlament in svet eh, sta na boljšem mestu in v boljšem, na boljšem položaju, da povesta, eh, v katero smer želita, da se, pomikata, eh, da se pomikajo politike. Omenjali ste tudi Kitajsko, res je, da smo izvedli določena posojila, ampak to v sklopu ukrepanja za podnebne spremembe. In torej tudi v tem primeru se držimo smernic, ki smo jih prejeli, skušamo to podpreti na globalni ravni, to je svetovna, do, svetovna dobrina in eh, Kitajska je eh, pač kritična eh, sila, pri vsem tem je lahko ključnega pomena. Kitajska je torej država Oproščam se, dovolite, da vas prekinjem, pravi predsednik. Ko eh, pravite, da posojamo kitajski, kaj pomeni? Pomeni, da, se želi, da mi se želimo postaviti po robu podnebnim sprememba ali posojamo državi ali pa podjetjem, ki sodelujejo, ki, eh, evropskim podjetjem, ki sodelujejo pri določenih eh, načrtih na kitajskem. Komu posojamo ta denar? V tem primeru. Gre za zasebni sektor, gre za zasebne promotorje. Večina posojil eh, je namenjenih zasebnemu sektorju, ki so specializirana in podpirajo eh, evropske eh, posojilojemalce. Gre torej za zasebna podjetja. So to kitajska podjetja ali evropska podjetja? To so projekti, ki uh, temeljijo na projektnem financiranju, gre torej za mednarodne licitacije, eh, za mednarodne razpise in eh, na teh mednarodnih razpisih eh, se potem načrt izvedbo projekta dodeli najboljši ponudbi na podlagi projektnega financiranja. Torej se držimo mednarodnih pravil za oddajanje javnih naročil, se pravi, da vsak projekt je pač podprt z projektnim financiranjem, najboljši promotori, najboljša podjetja, ki zagotavljajo določene storitve, naprimer za izgradnjo generatorjev pač potem prejmejo posojilo. In uh, gre v številnih primerjih za uh, evropska podjetja, ampak ker to so mednarodne, eh, mednarodni razpisi in torej ne gre nujno samo za uh, evropska podjetja. Ja, v redu, ampak. Uh, Ampak mi tega ne bi smeli storiti za podjetja, ki niso evropska, če evropsko podjetje potem ni uh, zmagovalno na uh, tem uh, mednarodnem razpisu. Ja, mi pa posojamo tudi eh, neevropskim podjetjem. Evropska politika je ta, da podpiramo odprto trgovino, svobodno trgo, prosto trgovino in eh, na podlagi te politike eh, potem pač tudi mi zahtevamo mednarodne odprte razpise. Recimo, če pa indijska vlada želi zgraditi neko Li zgraditi veternice pa eh, in to eh, opravi na podlagi zaprtega notranjega razpisa, potem mi zahtevamo, da se razpiše to med, preko mednarodnega razpisa in da se to odpre torej tudi za mednarodni trg. Ampak eh, recimo v tem primeru je, se je izkazala za najboljše neko mehiško podjetje in evropska politika temelji ravno na tem, da, spo, da podpiramo prosto trgovino, zato da za zagotovimo odprt dostop do drugih trgov. In torej, če si ogledamo potem rezultate te politike, v večini primerov eh, vse to je pravzaprav koristno in eh, je lahko prednost ravno za evropska podjetja. Upam, da sem odgovoril na vaše vprašanje. Ja, ampak ko Evropska investicijska banka potrebuje sredstva za zagotavljanje eh, operacij, pri katerih sodeluje, ne vem, če so Kitajci s svojimi državnimi skladi tisti, delavci, ki a, sodelujo pri a, zagotavljanju posojila, ki jih daje Evropska investicijska, a, investicijska banka a, in to za a, ukrepe proti podnebnim spremembam na Kitajska. Ja, dejansko mi nismo nikoli podprli 100 odstotno nikakršnega projekta, vedno pride do sofinanciranja različnih projektov, to je tudi način za to, da pač pritegnemo tudi druga posojela, To, kar poskušamo storiti, je to, da podpremo projekte v določeni meri, zato da sploh pride do tega projekta. Ampak, če ponavadi gre za 20 odstotni delež projekta, 80 odstotkov projekta pa se financira iz drugih finančnih virov. Ampak mi zagotovimo začetni znek za to, da sploh lahko pride do sproženja tega projekta. In eh, drugi, ki, eh, drugi pač, eh, investitorji so to lahko kitajski investitorji, lahko so drugi evropski investitorji, lahko so to druge, drugi evropski institucionalni investitorji. In torej, mislim, da sem odgovoril na večino vprašanj. Naj se povrnem še k neki pripombi, komentarju. Uh, Eh, nekdo je postavil vprašanje o tem, ali sedanje jamstvo zagotavlja eh, neprekinjeno eh, posojanje na ravni tako, kot, tako, kot je bila doslej. Ne, dejansko ne, ker smo že izčrpali pač to jamstvenje v zgornjo mejo, predvsem na vzhodu. In de facto seveda ne moremo nenadoma prenehati s posojanjem, ker to je dolg proces tudi pri ocenjevanju projektov in če zakonodaja ostane nespremenjena, bomo morali počasi začeti omejevati količino posojil in ga postopoma potem zaključevati. Zadnje vprašanje je zadevalo to galaksijo um, finančnih instrumentov. Dobro se zavedamo tega, da obstajajo um, številni različni evropski finančni instrumenti, s katerimi pač uh, dosegamo uh, finančne cilje, ki so, smo si jih zastavili zunaj Evropske unije. Ker smo Evropska banka, lahko pomagamo pri uh, reševanju teh težav, zato da zagotovimo napredek komplementarnosti da se ti instrumenti uporabijo na najboljši način. Seveda mi tudi izvajamo druge instrumente, druge. Recimo v podsaharski Afriki, na Pacifiku, tudi uh, eh, instrument IF e in potem uh, tudi javstveni sklad za lastna sredstva. To nam omogoča ne samo uh, da se lotevamo izzivov, kot je tudi pobuda za gospodarsko odpornost, ampak eh, tudi, da se neposredno lotevamo vprašanj, ki, ki eh, kot so eh, prav, korenine migracijskih tokov. Ko govorimo o MSP-jih, ki delajo konkretno na terenu, moram reči, da popolnoma soglašam s tem, da je zelo pomembno podpreti MSP-je. -ja in eh, podjetništva in to tudi eh, počenjamo na dva načina in sicer tako, da podpiramo razvoj finančnega sektorja, kajti konec koncev, kar se potrebuje v drugih državah, je ravno delujoči finančni sektor, ki naj lahko podpre to vrstno podjetništvo in drugič imamo tudi veliko direktnih programov kot mikrofinanciranje. Eh, potem imamo posebne eh, finančne ovojnice v podsaharski Afriki, 500 eh, milijonov tudi rodacijskih skladov. Imamo potem tudi neko posebno ovojnico za južno uh, sredozemlje, to je eh, torej, uh, Afrika, uh, Balkan, Severna Afrika, Balkan, Bližnji vzhod, ampak soglašam predvsem z vami, uh, gospod predsednik, glede tega, da uh, Eh, bi potrebovali neko korenito razpravo o tem, kako naj utrdimo, kako naj konsolidiramo eh, te eh, instrumente in kako naj zagotovimo več, več, večjo doslednost med temi različnimi finančnimi instrumenti za evropsko razvojno politiko. Hvala. Merci, monsieur. Merci pour, uh, tout... Hvala lepa, hvala za uh, te eh, podrobne informacije. Mislim, da bi bilo pametno, da bi organizirali posebno delavnico na to temo in o finančnih sredstvih, ki jih lahko namenja Evropska unija. In zato, da bolje dorečemo, katera je naša strateška vizija, ki uh, nas vodi pri uh, namenjanju sredstev. Uh, Ali gospod Anžel želi še kaj dodati v imenu komisije? Hvala lepa, predsednik, zahvaljujem se vam. Samo par komentarjev, en stavek v zvezi z vprašanjem eh, upravljanja s sredstvi pravilno je bilo rečeno, da EIB dejansko ustvarja dobiček, ampak v zvezi z zneski, ki jih komisija upravlja, prav tako lahko rečemo, da ustvarjamo dobiček in zato v primeru, da bi Janssen sklad dodelili v upravljanje EIB-ju, bi imeli pač neke dodatne stroške, ki bi nastajali iz pristojbin. Ko gre za ovojnice, bi rekel, da ključ je pravzaprav v določenju prioritet. Eh, ni nujno, da so vsi eh, predeli sveta absolutna prioriteta za nas. Vzhodna soseščina, južna soseščina so eh, prioriteta, ni dvoma v tem. Pribežniki, begunci, ki se nabirajo in kopičijo na naših mejah, ne prihajajo iz Brazilije ali iz Kitajske, to mora biti jasno. In torej to, kar potrebujemo, je to, da EIB uporablja svoje priložnosti in možnosti, da uh, pač uh, pametno uporablja to dodatno fleksibilnost, ki je bila uh, namenjena, kar je zelo pomembno. In uh, seveda potrebujemo AIB eh, v določenih predeljih, ki eh, so manj eh, tvegana in da pač tamle deluje, ne da bi se posluževala recimo jamstveni skladu, to je lahko značilno ravno za Kitajsko in za Brazilijo. Ali AIB potrebuje sistematično jamstvo Evropske unije za posojanje na Kitajskem, verjetno ne, bi lahko rekli, bi to lahko v večji meri financirali iz lastnih sredstev. Uh, torej, eh, proračun, evropski proračun ima tudi določene naravne omejitve, ne more delovati kot neke vrste ATE, torej bankomat uh, z neskončnimi resursi. Uh, zelo lepo bi bilo, če bi uh, temu bilo tako. Uh, in uh, seveda, če bi pač uh, zagotovili vsem neskončne možnosti, potem seveda bi se vsi posluževali teh možnosti. Uh, In uh, seveda bi lahko tudi EIB bi lahko tudi veliko več postorjev, ni dvoma o tem, ampak pač obstajajo pač določene eh, omejitve tudi iz večletnega finančnega okvira. Ja, jaz bi, se, bi lahko začel prepevati različne pesmi o tem, kaj bi storil, če bi bil bogat, ampak eh, nekateri pač uh, trdijo, da je vse skupaj nenadoma prazno, da so. Uh, naše vlagajne prazne in eh, to je dejstvo. In eh, mi pa smo zagotovili precejšnjo povečanje v primerjavi s tem, kar je bilo predvideno začetno. Eh, v začetno smo govorili o tem, da bomo dodali morda samo še 3 milijarde, zdaj pa dodajemo 5 do 6 milijarde, kar je veliko več. In eh, torej eh, lahko spregovorim tudi eh, v imenu kolegov iz GD za proračun. Ne vem, kako bomo lahko pač zagotovili še dodatna povečanja iz četrtega razdelka, ki jih zahteva EIB. Mislim, da moramo najprej določiti prioritete. To je zelo zahtevna naloga ampak nimamo nobene čarobne palice. Hkrati pa moramo imeti v mislih, da EIB bo tudi imela možnost, da se posluži novih instrumentov, ki jih ustvarjamo, eh, za katere je gospa Gardija Zaval eh, tudi eh, poročevalka, to je FSD in eh, to ni eh, ena samo velika vreča eh, iz evropskega proračuna, ampak tudi tukaj bo lahko EIB pač poiskala določene dodatne možnosti za to, da olajša določene pritiske. Hvala lepa. Hvala. Včeraj popovdne dejansko smo razvili razpravo ravno o tej galaksiji finančnih instrumentov, ampak moramo razumeti, kaj Evropska unija želi storiti, kateri so eh, cili, cili, ki jih delijo vsi evropejci. In v trenutku, ko bomo jasno izpovedali, kaj želimo narediti iz te Evropske unije, ne vem, če bomo razpolagali z ustresnimi sredstvi, zato da bomo to tudi dosegli. Gospa Gardia Zabal. Eh, pač eh, vi boste pripravili verjetno poročilo čez nekaj eh, tednov. Predajam vam besedo. Hvala lepa, zahvaljujem se vam za razpravo, kajti bomo lahko lahko uh, razčistili, si bomo lahko razčistili pojme tudi na podlagi informacij, ki smo jih prejeli od komisije in od Evropske investicijske banke. Na podlagi tega bom začela uh, delati na osnutku poročila. Uh, to, kar še vedno ni povsem jasno, je časovnica. Kajti februar je kratek mesec, potem imamo en teden v Strasburu, imamo uh, turkizni teden in torej od 9. februarja do 6. marca ne bomo imeli nikakršne seje eh, odbora odbora za proračun, zdaj s sekretarjatom bomo poskusili eh, ugotoviti, ali bomo lahko sklicali sejo nekje na pol poti med tema dvema datum, datumoma, tako da bomo imeli tudi rok za vložitev predlogu sprememba, ampak časovnica še vedno ni povsem jasna, ampak jo bomo poskušali doreči čim prej in jo tudi razmnožiti. Kajti, ko bo vse to zaključeno, ko bodo zaključena pogajanja in ko bomo prišli do sporazuma v zvezi z zunanjem mandatom za EIB, Eh, želeli bi, da bi eh, vse to eh, uspeli izpogajati pred poletjem. Hvala lepa, gospa Gardija Zabal. Mislim, da naša razprava je pokrivala tudi jamseni sklad za zunanje ukrepe in da zdaj lahko preidemo na naslednjo točko in sicer na točko, ki zadeva ustrezna, meš, ustrezno mešanico financiranja evropskih regij, to so torej a, a, kohezijski skladi in uravnoteženje teh skladov z instrumenti in povratnimi sredstvi. Ja, hvala lepa. Ja, v tej komisiji se mi je nakopičilo veliko dela. Čisto na kratko naj povem, da je to mnenje, ki smo ga pripravili k poročilu, ki ga propravlja e, odbor e, regi. To je povezano z e, politikami kohezijskih skladov. Poskusili smo mnenje omejiti na samo proračunske vidike v prvem delu Eh, sem želela jasno povdariti, kateri je cilj eh, uporabe teh finančnih instrumentov, kajti imamo veliko dvomo in veliko snušnjav. Eh, pač nekateri mislijo, da ti instrumenti lahko služijo v čisto vseh okoliščinah. Jaz pa bi želela povdariti, da uporaba teh finančnih instrumentov mora, di, mora biti namenjena predvsem tistim trgom, kjer so pogoji za naložbe neoptimalni. Predvsem predvsem želim povdariti, da glede na to, da ti skladi mm, in ti finančni instrumenti Eh, se eh, jamčijo iz evropskih sredstev, torej z javnim denarjem, eh, se ne moramo osredotočiti samo na dobičkanosnost in na finančne in zasebne interese, ampak da pravzaprav se moramo osredotočiti na to, kar so evropske vrednote, to se moramo torej osredotočiti bolj na socialno vrednost teh naložba in se moramo bolj osredotočiti na javno plat. Eh, tudi eh, ko gre za eh, naravo upravičencev. Čisto na kratko naj obnovim, kako se sedaj uporabljajo finančni instrumenti, predvsem če primerjamo prejšnjo finančno, finančni okvir s sedanjem, potem smo podvojili sredstva, ki so na voljo za ta finančni, za finančni instrument in želela sem tudi poudariti, da Eh, beležimo določeno eh, zamudo pri eh, sporožitvi vseh različnih ukrepov iz kohezijskih skladov in ker pravzaprav ne pride do naložb, ki jih potrebujejo naše regije, ne samo zato, ker zamujamo s plačili, tako kot smo že povdarili, prišlo bo torej do kopičenja računov, ki jih bomo morali splačati ob koncu finančnega okvira um, še enkrat sem povdarila tudi uh, nujo, da ta parlament uh, ima več, mora imeti več demokratičnega nadzora, mora biti bolje seznanjen z uh, temi postopki in torej tudi uh, predlogi v zvezi z spremembo finančne uredbe in uredbe, ne, uredbe omnibus. Uh, to bo zelo dobro došlo, ker bomo imeli lažji dostop do informacij in bomo razpolagali z bolj eno, po, poenostavljenimi navodili za uporabo uporabo teh instrumentov in naj se naveže na včerajšnjo razpravo. Eh, vse bomo lahko tudi povezali Junkerjev naložbeni eh, načrt eh, in sklad z temi novimi finančnimi instrumenti. Hvala lepa. Zdaj pa izmenjava mnen, gospod Lavakov. Uh, Najlepša hvala. Za začetek bi se rad zahvalil gospe Gardija Zabal, ki je res dobro upravila svoje delo. Poleg tega sva zelo dobro sodelovala, našla sva veliko skupnih eh, misli glede te pomembne teme. Manjše razlike v razmišljanju, ki jih še imava, pa bova gotovo tudi rešila. O tem sem že govoril v odboru regi, tako da tukaj ne bi nadaljeval, ampak eh, vseeno nekaj manjših pripomp. Gospa Gardija Zabal je že omenila časovnico pri tem poročilu. In mislim, da bomo prav s tem začeli razpravo o obdobju po 2020, o novem MFF-u. Trenutno razpravljamo o omnibusu, imamo prve rezultate skupine na visoki ravni o poenostavitvah in tako naprej. Vse to je potrebno upoštevati. Prav zato je aktivni prispevek eh, članov iz odbora za proračun tako pomemben. Imamo veliko strokovnjakov za to vprašanje in gotovo je tako, da več glav več ve. Eden izmed mojih kolegov v odboru regi pravi, da za boljšo pripravo dosežemo boljše rezultate. In prav zato potrebujemo tudi vaše mnenje. V odboru regij govorimo o tem, da so nepovratna sredstva in finančni inštrumenti kot dva motorja letala in nikoli ne boste vstopili na letalo, kateremu dela samo en motor. Zato je pomembno, da oba dva dela delujeta dobro. Res mislim, da bo to eden izmed eh, ključnih elementov eh, našega dela. Hvala lepa. Če nihče drug eh, ne želi besede, potem bi predal besedo gospe Gardija Zabal za sklep. Ne, nimate ničesar dodati. Do 31. januarja, do 12. uri lahko vložite predloge sprememb. 6. marca bomo o tem spet razpravljali na seji. Glasovanje pa bo potekalo na odboru regi 20. marca. Besedo sedaj predajam kolegu Gonzalesu Ponso, eh, ki bo spregovoril o upravljanju ribiških flot v najbolj oddaljenih regijah. Hvala lepa, predsednik. S tem eh, mnenjem želim izpostaviti pomen eh, dejstva, da naj komisija upošteva dejansko stanje ribiških flot v najbolj oddaljenih regijah podavljam v najbolj oddaljenih regijah. Zato, da se bo proročilo uh, uvajanje uh, ustreznih pomoči za obnovo teh uh, flot. Ponavljam, gre samo za najbolj oddaljene regije. To je ena na naj, najpomembnejših zahtev v teh regijah. Zadeva predvsem starost teh flot, kar ogroža varnost delovanja na krovu in torej posadka. Trenutno ne obstajajo pomoči za postopno obnovo obnovo eh, teh flot, ker to je bilo eh, črtano leta 2002 iz eh, skupne ribiške politike, zato da ne bi prišlo do pretirane zmogljivosti in da ne bi prišlo do pretiranega izkorišča ribih staležev. Moram pa povdariti, da najbolj oddaljene regije in samo te imajo zelo majhne flote, ki nimajo hudih posledic za okolje in ki uporabljajo tudi tradicionalne tradicionalne ribiške prijeme in orodja. Eh, in torej, Eh, v eh, členu 304 in 349 eh, bi lahko našli ustrezno pravno pomoč, kajti ta člen predideva posebne pomoči za te zaradi posebnosti najbolj oddaljenih regij. In v teh regijah tudi beležimo veliko višjo stopnjo brezposelnosti kot v drugih evropskih regijah. Zato bi prosil, da bi Evropska unija in Evropska komisija spodbudila možnost uporabe strukturnih eh, skladov in drugih instrumentov za spodbujanje gospodarskega razvoja in rasti teh eh, regij, ki so tako zelo oddaljene od eh, naše celine. Rok za uložitev predlogu sprememb je določen do 31. januarja ob 12. uri. Na voljo sem vam za morebitne vprašanja ali pripombe. Hvala. Merci, monsieur le rapporteur. Hvala, gospod poročevalec, gospa Gadjezaba. No Hvala lepa, ta poročilo uh, seveda nisem sama pripravila, ampak bi želela podati dve pripombi. Dejansko zelo smo naklonjeni pomoči za obnovo teh ribiških flot, tako kot je povedal kolega Ponsa, gre za majhne flote, ki opravljajo zelo odgovorne ribiške dejavnosti uh, ob spoštovanju okolja, ampak seveda moramo vedno proti proučiti tudi eh, proračunske posledice, ko gre za take eh, zahteve. In mislim, da bi morali eh, razmisliti tudi o posebnem regi, ribiškem režimu, tako kot imamo poseben kmetijski režim za te najbolj oddaljene regije. To bi lahko bila dobra rešitev. Bomo vložili torej predloge sprememb in sem pripričana, da bomo prišli do nekega dogovora. Hvala. Voilà qui est prometteur. Ja, obetavno. Še kdo? Želi besedo, ne? V redu. Torej, kot pravi počevalka, do 30. januarja eh, do 12. lahko ložite predlogo spremen, potem v Budžu bomo glasovali 6. marca in še eh, v Pešu pa 20. marca bo glasovanje. No, kaj predlagam? V bistvu nič za enkrat, ampak v odboru za proračun se srečal ponovno 9. februarja v Bruslu. Dobili ste tudi informacije za RAL. Še kdo kaj podrazno? Ne. Torej, Eh, konec eh, tega sestanka, se pa vidimo ob 10.30, eh, koordinatorji. Hvala lepa, da ste prišli.